in eh, glasovanje bo potekalo po koncu razprave, torej sedaj. Sedaj bomo torej glasovali najprej o šestih predlogih resolucij na temo Venezuele. Nobenih predlogov sprememb ni, zato dajem na glasovanje skupno resolucijo treh političnih skupin. Glasovali bomo po imensko. Glasujemo. Mali kolegen, abgestimt? Ste vsi glasovali? sind noch zwei unterwegs. Dva sta še na poti. Alle Kollegen abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je bila sprejeta z 41 eh, glasovi, 16 jih je glasovalo negativno in 3 glasovi so bili zdržani. Sedaj pa 6 osnutkov resolucije na temo Madagaskar. Imamo skupno resolucijo šestih političnih skupin, nobenih predlogov sprememb ni. Glasujemo enostavno, kdo, z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani. Resolucija je sprejeta. Glasovali bomo o šestih minutkih resolucije o Burmi imamo skupno resolucijo šestih političnih skupin in dveh kolegov. Predlog spremembe 1 na tem odstavka 14, to je za, proti, zdržani, sprejeto, končno glasovanje o tako spremenjenem osnutku resolucije in glasujemo poimensko.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 Zapisnik bo predložen parlamentu v nekaj dneh, če ne bo nobenih eh, ugovorov, potem bom že sedaj predal sprejete resolucije eh, pristojnemu. Eh, sedaj pa je zasedanje prekinjeno, vsem želim srečno pot domov.